predloge za imenovanja v odbore in delegacije. V okviru tega zapisnika bomo objavili ta imena in če ne bo nasprotovanja, bodo ta imenovanja potrjena. V sredo bom po 74. členu skupaj s predsednikom sveta pod, podpisal osem pravnih aktov, ki so bili sprijeti v rednem postopku in tudi naslove teh pravnih aktov bomo objavili v protokolu v zapisniku tega zasedanja. S tem sledi eh, razpored dela. Eh, konferenca predsednik